strinjate. S tem smo potrdili eh, veljavnost teh mandatov. Skupina EFT je eh, eh, dala seznam članov za odbore in parlamentarne delegacije. Ta seznam bo v zapisniku te seje, če ne bo nobenih ogovorov, velja, da je to sprejeto. Konferenca predsednikov